gospe in gospodje portugalske oblasti so me obvestile o izvolitvi gospoda Žvoja Pimenta Lopeza z dnem 31. januarja 2016. Gospod Lopez eh, bo nadomestil gospod Kristino Cuber. Parlament eh, je mi na znanje imenovanje gospoda Lopeza. Menjam vas, da je sedaj polnopravni eh, član parlamenta in lahko kot takšen polnopravno sodeluje na zasedanjih parlamenta in njenih organov. Gospa Zipel se je oglasila k poslovniku. Gospod eh, predsednik, eh, zaradi aktualnih izjav v Nemčiji bi postavila vprašanje, ali imate kot predsednik Evropskega parlamenta